Ora le dichiarazioni del Consiglio e dai pa izjavi sveta in komisije o poročilu o napredku Albanije za leto 2012. Besedo predajam v imenu sveta ministru, ministrici Kozaku. Hvala, gospa predsedujoča, dragi poslanci pozdravljam to možnost, da sodelujem na tej razpravi danes zvečer. Albanija je pomembna država v regiji, sodelujemo z Albanijo na številnih področjih in imamo uh, močen politični dialog. Naši odnosi postajajo vedno bolj pomembni, to odseva vedno večjo ulogo, ki jo Albanija igra v tej regiji. Uh, predana je zlasti k, v, k regionalnim pobudem, to je regionalne svetu za regionalno sodelovanje in južno-vzhodni proces sodelovanja. Poleg tega Albanija je predsedovala svetu ministrov sveta Evrope v letu 2012. Želela bi se zahvaliti parlamentu za njegov eh, prispevek k tej razpravi in zlasti bi želela se zahvaliti gospodu poročevalcu za dobro opravljeno delo. Mislim, da gre za dobro delo, s katerim se strinjata tudi svet in komisija. V sklepih, ki so bili sprejeti včeraj, je svet pozdravil napredek Albanije eh, pri dveh prioritetah, ki so bile poudarjene v mnenju komisije za leto 2010. Dialog med vladom in, vlado in opozicijo se je bistveno izboljšal. To je utrlo pot napredu, napredku, ki je potreben za izpolnitev kriterij, političnih kriterijev za članstvo Evropske unije. Albanija je um, štiri, izpolnila štiri kriterije in je na poti, da izpolni še kakega. To zadeva delovanje parlamente, eh, volilno reformo in, javno, in reformo javne uprave. Napredek je bil dosežen tudi na drugih področjih, ki ostajajo prioritetne, kot naprimer eh, oduzem imunitet visokim predstavnikom, političnim predstavnikom ter eh, sodnikom ter eh, pri zasegu eh, kriminalno pridobljenega premoženja. Svet je upošteval priporočila sveta, um, komisije, da se ji do, um, do, dodeli status kandidatke, če bo izpolnila uh, reforme, ki so ji bile naložene, kot je naprimer uh, revizija postopkov v parlamentu. Pri, tem, pri tej odločitvi je svet je komisija, eh, mora komisija poročati takoj, ko pride do napredka in upoštevati tudi eh, nadaljne dejanje Albanije v boju proti organiziranemu kriminalu. Druga področja obstajajo, kjer mora priti do eh, večjih prizadevanj Albanije. To so recimo večja neodvisnost pravosodja, učinkovitost in odgovornost ter zaščita manjšin. To je vse ključnega pomena pri eh, poti Albanije v Evropsko unijo. Gospa predsedujoča, dragi poslanci, dovolite mi, da zaključim s tem, da se navežem na parlamentarne volitve naslednje leto. Vemo, da volitve v um, Albaniji so bile veliko sporne in volitve junija naslednjega let, leta bodo ključnega pomena za to, da se dokaže pri, m, zaveza vseh um, strank k reformi volilnega sistema in to bo test za delovanje um, demokratičnih institucij v Albaniji. Politični dialog in prizadevanja, ki so vključena v, v prioritete, bodo kritičnega pomena za m, mm, približitveni proces in za pot v Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Grazie, ministro, pa... Hvala, gospa ministrica. Sedaj pa ima besedo gospod Füle. Gospod komisar Füle. Hvala, gospa predsedujoča, dragi poslanci. Gospa ministrica, želel bi se zahvaliti parlamentu in zlasti poročevalcu gospodu Hontisu za odlično poročilo o Albaniji. Popravljam, pozdravljam to poročilo in podporo eh, evropske perspektivi ter priznanje potencijala evropskega integracijskega procesa kot gonilna sila za Eh, reforme in medstrankarsko politično sodelovanje v državi. Poročilo je v skladu z oceno in priporočili, ki jih je izdala komisija v svojem svežnju za širitev in je našlo tudi pravo ravnovesje med priznanjem dosežkov, ki jih je dosegla Albanija in poudarkom o nadaljevanju pri izvajanju reform na vseh področjih, v skladu z dvemi, dvanajstimi ključnimi prioritetami, ki jih je določila komisija v svojem mnenju za leto 2010 glede prošnje Albanije za članstvo v Evropski uniji. Naj se navežem na poročilo o, komisije o napredku Albanije za leto 2012. Ta, to poročilo odraža novo situacijo v državi, ki izhaja iz izvedbe eh, izvajanja političnega sporazuma med vlado in eh, opozicijo. To je um, utrdilo pot za medstrankarsko dialog, zaradi tega so možne tudi reforme v skladu z prioritetami Evropske unije. Če upoštevamo ta napredek, je komisa, komisija je to upoštevala in zato je priporočila, priporočila da se Albaniji eh, dodeli eh, <clears throat> status države kandidatke, seveda, če bo izvedla reforme eh, pravosodja, javne uprave in tako dalje. Jasni smo bili o tem, glede tega, kaj mora Albanija storiti, eh, če želi napredovati na poti proti Evropski uniji. Žal pa eh, politični voditelji v državi niso bili vedno dosledni pri postavljanju Evropske unije na vrh svoje politične agende in niso bili vedno pripravljeni, da bi naredili politične kompromise zato da bi eh, dosegli medstrankarsko podporo za eh, temeljne reforme. Še vedno mm, je treba izpolniti nekatere pogoje in zato moramo Albanijo spodbujati njihovo vlado in opozicijo, da se eh, osredotočijo na ta vprašanja. Poleg kratkoročnih ukrepov, ki sem jih omenil, je Albanija, pred Albanijo so še veliki izzivi zlasti glede vladavine prave, ki je poudarjeno, ki ste jo poudarili vi v svoji resoluciji in to je tudi v središču um, pristopa komisije glede širitve. Uh, reformni proces in politična zrelost sta ključnega pomene. Albanija bo morala nadgraditi to, kar je že dosegla in konsolidirati ter podpirati konstruktivni politični dialog. To je ključnega pomena, če želi uh, izvesti ključne reforme. Albanija bo tudi morala um, dokazati konkretne rezultate pri boju proti korupciji, uh, pranju denarja in boju proti organiziranemu kriminalu um, uspešne um, parlamentarne volitve junija 2013 bodo ključni element za uh, perspe evropsko perspektivo Albanije. Uh, Strinjamo se z vami glede sosedskih odnosov z Albanijo in konstruktivnega hm, prispevka k stabilnosti. Vse to so ključni elementi, vendar pa moramo poslati močno sporočilo in spodbujati Albanijo, da naj ima še vedno konstruktivno eh, pozicijo in naj poudarja, da, da morajo voditelji poudarjati Eh, sodelovanje in dobro sosedske odnose. Naj zaključim s tem, da se vam zahvalim, eh, spoštovani poslanci, za vašo podporo, ki je ključnega pomena za nasplošno za širitvene procese in seveda tudi za prizadevanje Albanije. Eh, veselim se razprave. Hvala. Grazie, Urala. Hvala, sedaj ima besedo v imenu političnih skupin. Začeli bomo z skupino SD. Ne, oprostite, prišlo je do napake. V imenu skupine GUE, gospod Honti, za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Kljub dejstvu, da naše poročilo o Albaniji da o tem razpravamo mm, s svetom, ki bo seveda sprejel eh, sklepe, ki jih je omenila ministrica. Mislim, da je poročilo pomembno. O njem smo glasovali na odboru za zunanje zadeve. Vse politične skupine so o tem glasovali in želel bi se zahvaliti vsem kolegom, zlasti poročevalcem v sencem, za njihovo podporo. Dragi kolegi, poročilo o Albaniji poudarja dejstvo znova, da če je to seveda želja albanskega naroda, da sprejmemo Albanijo in jo spodbujemo, da se sooči s problemi korupcije demokratičnih institucij, vladavine prave in tako dalje. In v tem smislu je to Zato je um, družba v Albaniji tudi zaskrbljena in to je pomembno za albanske ljudi. Poročilo seveda poudarja um, specifične probleme, probleme, vendar pa bi želel povedati nekaj, kar je povedal albanski premije in sicer po sprejemu resolucije v našem odboru AFET. Žal izjave uh, spodkupujejo dobre, dobro vzdušje in ta, te iz, ta izjave bi se morali v bodoče jim izogibati. Tem izjavam niso kar nekaj tako, nekaj. <clears throat> To je pomembno zlasti na območju, kot je Balkan. Evropski parlament in evropske institucije bi morale zauzeti trdno stališče proti takim redentističnim izjavam, zato da bi promovirali dobrososedske odnose z Albanijo in drugimi državami, ne samo zaradi uh, pristopnega procesa, ampak tudi zaradi večjo varnost in stabilnost na tem območju. Hvala. Najlepša hvala v imenu ELS ima besedo gospod Kukan za dve minuti we welcome this report and congratulate the Hvala lepa, gospa predsednica. Mi pozdravljamo pravzaprav to poročilo, ker tudi čestitamo Albancem za njihove dosežke in mi jih spodbujamo, naj pač delajo tako naprej. Komisija je dala močan pozitiven signal Albaniji in uh, s tem, da je priporočila, eh, da Albanija dobi eh, status eh, kandidatke pod pogojem, da izpolni še tri preostale pogoje. Mi verjamemo, da bi to morala biti gonilna sila za Albanijo in za njen napredek in napredovanje v evropsko integracijo. Mislim, da je to ključnega pomena za ta proces zaradi naslednjega razloga. Agenda Evropske unije eh, naj ne bi pravzaprav eh, postala eh, nek čip za barantanje, za notranjo politiko v Albaniji. Ta eh, perspektiva mora biti dejavnik poenotenja. Treba je tudi povedati, da je politični dialog in sodelovanje nekaj, kar ne sme biti eh, nekaj selektivnega. To mora biti utemeljeno v albanskem sistemu. Tu obstajajo določene skrbi. Še vedno. Drugič, Evropska unija je bila zelo jasna in eh, eksplicitna. Eh, mi smo se dogovorili o prednostnih nalogah, ki morajo biti izpolnjene pred naslednjimi koraki v tem postopku. Verodostojnost tega postopka mora biti odvisna od jasnih pogojev. Mi pričakujemo izpolnjenje izpolnitev vsega dogovorjenega. In na zadnje, eh, Albanija ima dobre možnosti za približevanje Evropske unije. Po dolgem času imamo spet spodbudno poročilo. Treba pa je seveda eh, eh prestati še nek preizkus eh, in sicer volitve. Eh, volitve bodo pokazale, kako eh, trdno so politiki in mehanizmi zakoreninjeni v demokratičnih eh, vrednotah. Hvala. Hvala za skupino SND. Gospod Ruček, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, minister, komisar, kolegice in kolegi. Moja skupina socialni demokrati popolnoma podpira bodoče članstvo Albanije v Evropski uniji. Danes razpravljamo o poročilu o napredku eh, za Albanijo. Eh, Albanija je v zadnjih 12 mesecih naredila velikanski napredek. Ta napredek temeli seveda na sodelovanju med glavnimi političnimi silami v Albaniji. Brez tega sodelovanja med vlado in opozicijo ne bi bilo tega napredka. In zato tudi pozivam naše albanske prijatelje, pa naj bodo v vladi ali v opoziciji, naj nadaljujejo po tej poti, kajti brez takega sodelovanja ne bo nadaljnega napredka na eh, področjih, eh, ki sta ju izpostavila minister eh, in komisar. E, torej, e, pomembne so volitve, ne samo rezultat, temveč lasti e, proces volitev pred in med volitvami. Na zadnjih nacionalnih in regionalnih volitvah je bilo kar nekaj težav. Pomembno je, da junija 2013 pokažejo napredek pri tem volilnem procesu. In na koncu naj izpostavim še eno vprašanje, to je regionalno sodelovanje. Do sedaj je Albanija igrala zelo pozitivno, konstruktivno vlogo v svoji regiji, eh, kar zadeva tudi eh, Kosovo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Eh, bilo je tudi omenjeno, da je bilo pred kratkim nekaj hrupa v Tirani. To je bil nek znak nacionalizma to pa seveda ni prava pot ne za Albanijo, ne za eh, regijo. In zaradi tega pozivamo tako vlado kot tudi opozicijo, naj se vzdržita eh, take retorike. Albanija je pomembna država za nas. In do sedaj je država igrala konstruktivno vlogo in upamo, da bo država še naprej hodila po tej poti. Se pravi, na poti v smeri članstva v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa ima besedo kolegica Cornelison, minuto 30 za skupino zelenih. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar zadeva Albanijo, je ena izmed največjih skrbi politična klima. Eh, pomankanje pripravljenosti za, za sodelovanje med glavnimi eh, strankami eh, Eh, torej, tu se je situacija očitno eh, nekoliko popravila v zadnjem letu in parlament očitno tudi dobro deluje, vendar nisem eh, povsem pre. Pričana. V novembra treh dokumentov v parlamentu niso sprejeli zaradi tega, ker je prišlo do boja za oblast. Premijer Beriša je nam povedal, da bi vsi albanski Eh, eh, vsi Albanci lahko dobili albanski potni list eh, in ni razmišljal o tem, kaj to lahko povzroči v regiji. Predolgo sem političarka, da se tega ne bi zavedala. Zakaj je to storil? Potem pa eh, obisk eh, je bil tudi odpovedan v zadnjem trenutku. Imela sem prtljako že pripravljeno, vesela sem bila eh, dialoga z eh, vlado in opozicijo, oni pa očitno niso bili pripravljeni na to. Zakaj? Eh, potem pa. Eh, pred pomembnim. Eh, sestankom sveta so na ta način pravzaprav tudi uničili možnosti za uh, članstvo. Uh, in le zakaj so to storili? Uh, torej, očitno niso upoštevali potrebe države in niso upoštevali evropske agende. Jaz bi uh, želela, da Albanci dobijo status. Uh, države kandidatke. Vendar izbrani politiki so se zgubili v bitkah za oblast. Oni morajo pravzaprav poiskati prave prioritete. E, prosim, e, tako e, vlado kot tudi opozicijo naj delujejo v interesu svojega prebivalstva. Sedaj pa dobijo besedo drugi govorniki in začeli bomo s kolegico Janaku, minuto 30. Ja, Najlepša hvala očitno vsi želimo podpreti prizadevanja Albanije, da postane članica Evropske unije. Narada bi eh, čestitala poročevalcu gospodu Hudisu za zelo eh, dobro poročilo. Svet eh, bo verjetno mnenja, da Albanija ne more dobiti statusa kandidatke, ker pač ne izpolnjuje treh pogojev, ki so bili izpostavljeni in ki jih mora Albanija izpolniti. Vendar eh, to je lahko tudi stimulans za eh, boljšo politiko eh, v Albaniji, za boljše razumevanje med strankami. Treba je pa seveda urediti tudi določene vprašanje, naprimer boj proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja, korupciji, tudi med sodstvom. Človekove pravice so tudi odprto vprašanje in lastništvo je tudi zelo pomembno. In eh, tam živi tudi eh, manjšina, naprimer Grkov, in eh, za te morajo tudi ustrezno poskrbeti. Ko je gospod Beriša šel na praznovanje stote obletnice albanske države, je omenil pet držav, kjer lahko najdemo albansko manjšino. Danes pa je poskušal pravzaprav uh, izničiti to izjavo in stvari so se še poslabšale. Uh, v naši državi imamo tudi Albance, vendar to so samo gospodarski uh, migranti, ki delajo uh, pri nas in pošiljajo denar domov. Nikakor jih ne moremo smatrati za manjšino treba je seveda uh, njim razložiti, da z nestrpnostjo in iredentizmom eh, ne morejo eh, pričakovati članstva v Evropske uniji. Očitno je to bil nacionalističen eh, pristop in poskus, ker pa če ve, da bo dobil negativni odgovor od sveta. Eh, torej, eh, Albanija ne bo izgubila zaradi zunanjega pritiska, temveč zaradi notranjih problemov. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Kirilov, eno minuto. Gospod predsedatelj, gospod komisar, prvo bi iskal, da pozdravim. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, dovolite, eh, da na začetku najprej čestitam poročevalcu k dobremu poročilu v katerem zelo dobro eh, prikazuje izzive in probleme Albanije, kot tudi napredek, ki ga je država naredila. E, Albanija ima potencial, da premaga težave na poti v evropsko integracijo. E, naj e, tudi povem, da sem zaskrbljen zaradi nacionalistične retorike, ki smo ji bili priča ob stoti obletnici obstoja države. V svojem govoru na tej eh, proslavi je predsednik vlade govoril o državah eh, od Skopja do Podgorice, eh, da pač eh, nekako spadajo k Albaniji in to je seveda tudi povod za eh, etnične napetosti. To smo naprimer tudi eh, videli v Skopju. Eh, treba je dati jasno sporočilo, da je taka nacionalistična retorika nespremljiva. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa je na vrsti gospod Poselt, minuto 30. Eh, gospa predsednica, Albanci so verjetno eden izmed najstarejših narodov v Evropi. In ko so leta 1888 na Berlinskem kongresu ponovno urejali eh, Balkan, so pozabili eh, na njih. To je bil edini eh, balkanski narod, ki ni dobil nobenih. Eh, eh Pravic. To se je potem zgodilo leta 1912 s samovolnim eh, črtanjem meja in eh, masakrom na Kosovu, ki ga eh, je tudi nek znani socialdemokrat zelo dobro opisal. Tu je šlo za velik genocid eh, srpskih kraljevih enot. Eh, In ob stoti obletnici eh, tega dogodka eh, so seveda eh, imeli govore, ki so omenjali te zgodovinske dogodke. To je normalno, morda pa ne pametno. In danes tudi albanskim prijateljem pravimo, v Evropi so meje nespremljive, ne želimo novih meja, želimo, da bi se te meje odpravile. V ta namen pa seveda moramo narediti tudi svoje. E, če e, e, kosovcem še vedno ne damo možnost, da potujejo brez vizumov po Evropi, če Albancem v Srbiji še vedno ne dajejo minimalnih manjšinskih pravic eh, v dolini Preševa, potem se ne smemo čuditi, če se stvari razvijajo negativno. Vsak narod dovoli pritisk na nj in tlačenje samo do določene točke. Eh, Srbija je v svoji ustavi zapisala, da ima pač ozemeljske terjatve do Kosova, hkrati pa ima eh, status kandidatke. Druge pa kritiziramo zaradi enega govora. Mi potrebujemo evropsko perspektivo za Albanijo, nič sprememb menja in, in, meja in eh, varovanje manjšin po enakih standardih za vse. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Tusacu, ki se je prijavil pri. Catch the eye, prosim. Βουλίο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολόγου. Ε, να ελείψα. Χβάλα. Eh, torej treba je pogledati eh, kriterije za ocenjevanje eh, približevanja Albanije Evropske unije. Poglejmo pač Maastricht, Kopenhagen, Agendo 2020, vendar to so vse pravzaprav načini za izkoriščanje Albanije, njihovih verov in prebivalcev. Hkrati pa se podpira represivni režim, ki poskuša manipulirati eh, gibanje delavcev. Vse to se izkorišča uh, za tlačenje uh, balkanskih narodov. Mi uh, smo proti uh, Eh, članstvu eh, albancev v evropski uniji zaradi tega ker pač delavce v evropski uniji eh, izkoriščajo morali bi zapustiti evropsko unijo mi moramo sodelovati na podlagi skupnih interesov hvala sedaj pa ima besedo komisar füle oziroma samo trenutek modri karton ali sprejemate vprašanje gospod poselt prosim Mikrofon, prosim. Absolutno sem za pristop eh, Albanije k EU in sprašujem kolega Tusasa tudi zato, da se Albaniji dodeli status kandidatke. Sprašujem kolega Tusasa, ali naj ne bi Albanci sami odločili o tem, ali se želijo priključiti EU ali ne, ali pa bo to odločitev grških komunistov. Panes, Jasno je, da je albansko prebivalstvo suvereno pri sprejemanju odločitev, ampak kot politična stranka imamo uh, tudi dolžnost, da zauzamemo stališče do Albanije, pa tudi do drugih držav. Tako kot smo bili tudi proti eh, pristopu Grčije k Evropski uniji in zato smo mnenja, da naj tudi Albanija ne bi bila članica EU. Sedaj pa res dobi besedo komisar Füle, prosim. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, eh, hvaležen sem za priložnost, da danes lahko izmenjamo mnenje o perspektivah Albanije za članstvo v EU. Prepričan sem, da vaša resolucija pošilja pravilna sporočila Albaniji. Torej gre na eni strani za priznavanje trdega dela, ki ga je dala Albanija, drugič pa tudi poziv vsem političnim strankam in tudi drugim akterjem, da še naprej si prizadevajo eh, za izpolnitev vseh meril. Želimo seveda, da bi Albana, Albanija bila zelo tesno povezana z Evropsko unijo in seveda ostajamo pri eh, priporočilu, da naj se odobri status kandidatke Albanije. Albanija pa mora seveda ponuditi tudi rezultate. Takoj, ko bo dosežen ustrezen napredek, predvsem tudi na področju pravne države, in prepričan sem, da bo z vašo podporo eh, ta širitev pravilno, ustrezno gonilo za Albanijo in da bo to koristilo tako Albaniji kot tudi Evropski uniji. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, sedaj pa ima besedo ministrica Kozaku. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, gospod, gospod komisar, vključitev v Evropsko unijo lahko temelji samo na bistvenih prizadevanjih na nacionalni ravni in na eh, kolektivnih zavezah. Eh, Albanija mora predvsem eh, zagotoviti konstruktiven politični dialog. Um, visoka podpora albanskega prebivalstva za evropsko integracijo je seveda pomemben temelj in politični voditelji na tem lahko gradijo skupno platformo v interesu države. Naj ob koncu povdarim, bistven napredek, ki ga je dosegla Albanija v zadnjem letu s tem je dokazala politično voljo in tudi zagotovila konkretne rezultate pri potrebnih reformah. Um, optimistična sem, da bo ta visoka raven angažmaja ostala tudi še naprej in da bomo videli tudi v letu 2013 bistven napredek te države na poti v EU. Hvala, gospa ministrica dobile sem predlog resolucije. S tem smo končali tudi eh, razpravo o tej temi in o resoluciji bomo glasovali jutri ob 12. Sedaj pa.